vpliča na teroristično ogroženost. Prosim gospoda ministra Berta Kondersa, da spregovori v imenu sveta. Izvolite, gospod minister. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke ob tej priložnosti, deset tednov po terorističnih napadih v Parizu, bi rad dejal, da nikoli več verjetno ne bomo priča takšnemu groznemu napadu v Evropi. Ampak, nažalost, nisem pripričan, da bi bila takšna izjava pravilna. Ravno nasprotno, glede na uh, zadnje dogodke, je teroristična grožnja v Evropski uniji, pa tudi v naši bližini in drugot, vedno uh, večja priča smo bili napadu eh, v Istanbulu, v Džakarti, v Agaduguju, v Hašadi in v Pakistanu. Kot predsedujoča država bomo naredili vse, da bi izboljšali zmogljivosti Evropske unije, se borili proti tej grožnji in zaščitili državljane. To bo ključna tema na neformalnem zasedanju eh, sveta za eh, notranje zadeve in pravosodje. Pomembna je tudi vladavina prava, pomembno je pravo ravnotežje v tem boju proti terorizmu. Ovire za izmenjavo informacij o tujih borcih eh, je treba odpraviti in o tem bomo govorili. Govorili bomo še o eni temi in to je izmenjava informacij med državami članicami eh, o eh, strednjem orožju in eksplozivi. Izvajanje ukrepov je bistvenega pomena kot eh, piše tudi v strategiji za notranjo varnost Evropske unije 2015-2020. Izjave predsednikov vlad in držav 12. februarja 2015 po napadu na Charlie Hebdo eh, ostajajo okvir, ki eh, ga mora izvajati Evropska unija in zato si bo prizadeval Evropski svet. Predsedstvo bo naredilo vse, da zagotovi napredek pri izvajanju napredku smo že bili eh, priča in to najdemo v poročilu koordinatorja za to področje eh, novembra. Izmenjava informacije je glavna prioriteta sveta. Napredek je bil narejen in dogovor o direktivi o PNR bo podprl policijo in obveščevalne službe pri iskanju teroristov in kriminalcev. Eh, imeli bomo na voljo podatke o potnikih eh, v letalskem prometu. 1. januarja je Europol vzpostavil eh, Center za boj proti terorizmu. To je robustna platforma, na kateri lahko države članice gradijo izmenjavo podatkov in operativno sodelovanje. Pri tem gre tudi za podatke o tujih borcih in za trgovino z nezakonitim strelnim orožjem in eksplozivi. države članice so svoje strokovnjake poslali, eh, poslale v eh, enoto za boj proti terorizmu. V več državah tečejo preiskave. Nadzorujemo tudi več različnih podatkovnih baz in se pogovarjamo o tem, kako bi jih lahko najbolje uporabljali iznotraj sveta. Zunaj konteksta Evropske unije je sodelovanje in izmenjava informacij med obveščevalnimi službami prav tako eh, predmet razprav v okviru enote za boj proti terorizmu. CTG. Imeli bomo tudi informacijski sistem za izmenjavo podatkov tistih, ki so povezani s terorizmom. Začeli smo se pogovarjati tudi o uh, spremembi okvirne odločitve o boju proti terorizmu. 2. decembra je komisija predstavila osnutek direktive, s katero želimo izvajati resolucijo uh, 21.78 uh, združenih narodov in dodatni protokol k konvenciji. Pogajanja o tej direktivi so že v teku in upamo, da bomo lahko junija letos dosegli končni dogovor. Razen eh, krepitve izmenjave eh, podatkov, boja proti radikalizaciji eh, in novačenju, ta zadnja točka ostaja seveda, seveda prioriteta. Več kot 5000 državljanov Evropske unije je odšlo v Irak in v Sirijo, da bi se tam borili kar se tiče integracije in boj eh, proti diskriminaciji, moramo zagotoviti priložnosti za vse. Več je treba narediti na področju strpnosti in boja proti sovraštvu proti muslimanom. Eh, spodbujati moramo medverski dialog in spodbujati spoštovanje naših vrednot. To je ključnega pomena, kar se tiče eh, pobud komisije. Preventiva pa ni dovolj vračanje eh, izurjenih, radikaliziranih posameznikov je veliko tveganje za Evropsko unijo. Na, Evropski uniji, na ravni Evropske unije uh, imamo uh, mrežo za uh, podatke o tujih borcih in uh, v tej mreži si lahko izmenjujemo tako strokovno znanje kot tudi informacije. Izmenujemo si lahko tudi strokovno znanje s tretjimi državami. Pri tem se osredotočamo na Severno uh, Afriko, Egipt, Turčijo. Uh, in eh, bližnji vzhod. Vzpostavitev eh, posebne eh, enote za internet je prav tako izboljšala naše možnosti za boj proti terorizmu. 3. decembra 2015 je bil vzpostavljen Evropski internetni forum. Cilj je, da identificiramo in um, izbrišemo teroristične vsebine, uh, in da pri tem sodelujemo s ponudniki storitev. Razprava o eh, predlogu komisije o načrtu za boj proti eh, nezakoniti trgovini z orožjem eh, se je že začela. In na koncu bi rad omenil še svežen o obmeni policiji. To je pomembno v kontekstu boja proti terorizmu. Okrepiti je treba nadzor na zunanjih mejah Evropske unije. Eh, mejna varnost je bistvenega pomena za naše predsedstvo. Pri tem ne smemo mešati eh, migracij in terorizma. Ne smemo si zatiskati oči pred grožnjami, ampak ne smemo pozabiti, da velika večina migrantov beži pred eh, konfliktom, bežijo pred terorizmom samim. Tesno sodelovanje s ključnimi partnerji, naprimer ZDA, je bistvenega pomena in s tem bomo nadaljevali. Krpili bomo tudi boj proti terorizmu, Eh, ko gre za sodelovanje eh, z našimi partnerji na Zahodnem Balkanu, v Severni Afriki, v Turčiji. Vsi imamo ište, iste cilje in eh, to ste pokazali v resoluciji, ki ste jo sprejeli februarja o boju proti terorizmu in tudi v poročilih, ki jih je sprejel odbor Libe konec lanskega leta. Sodelovanje se že veselimo. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister. Konders, sedaj pa prosim komisarja Avramopolosa, da spregovori v imenu komisije. You, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci in poslanke, gospod Konders, dobrodošli. Kot veste, je bilo leto 2015 mejnik, kar se tiče evropske izkušnje terorizma. terorizem je vzel življenja 150 nedolžnih državljanov, nedolžnih ljudi. Preveč ljudi smo izgubili, preveč ljudi je prestrašenih. Biti moramo realistični. Teroristična grožnja v Evropski uniji je visoka. Ta teroristična grožnja obstaja. Odgovoriti želimo odločno. Obenem pa želimo spoštovati naše vrednote strpnosti, demokracije in spoštovanja temeljnih pravic. Od začetka dela uh, v te komisije smo povdarjali, da je boj proti terorizmu skupna evropska odgovornost, ki jo imamo. Naša evropska agenda za varnost je na mizi od eh, lanskega aprila, kot veste. Drastično smo pospešili eh, njen sprejem. Imamo politični dogovor o Evropskem sistemu za PNR, imamo predlog direktive o boju proti terorizmu, imamo sveženo streljnem orožju iz eh, novembra imamo akcijski načrt za nezakonito trgovino z orožjem, imamo uredbo Europolo, ki je bila sprejeta eh, decembra, imamo ukrepljeni eh, centr za boj proti radikalizaciji in imamo Evropski internetni forum za eh, boj proti vsebinam na spletu. In ta teden Imamo tudi predlog o izmenjavi kazenskih evidenc eh, neevropejcev. To so otipljivi ukrepi, s katerimi želimo ukrepiti našo varnost eh, na čezmeni ravni. In še več predlogov nas čaka. Leto 2016 bo leto, v katerem bomo napadli žepe teroristov. Teroristom moramo oduzeti finančna sredstva jih za njih prikrajšati. V prvi polovici februarja bomo predstavili konkretno časovnico. Svežen za meje iz meseca decembra je eh, pomemben del tega mozaika, zato ker bomo s tem zagotovili sistematični nadzor nad vsemi, ki vstopajo in izstopajo iz Evropske unije. Jasno je, da moramo izboljšati upravljanje zunanjimi mejami. Okrepiti moramo notranjo varnost in zavarovati Schengen. Jasno želim še enkrat povedati naslednje. In eh, to je povezana točka. Begunci, ki prečkajo naše meje, zato ker potrebujejo mednarodno zaščito, do katere so upravičeni, niso teroristi. nikoli ne bomo enačili beguncev s teroristi. Ne moremo in ne smemo pozabiti na to. Sedaj pa izmenjava podatkov. To je občutljiva, ampak izjemno pomembna tema, kot veste. Je eden od glavnih stebrov naše eh, agende za varnost. Evropska urodja obstajajo zato, da omogočajo izmenjavo podatkov med nacionalnimi eh, organi pregona. Šengenski informacijski sistem, Europolove podatkovne baze, primski okvir, vse to je treba uporabiti v največji možni meri na ravni držav članic. Države članice morajo zaupati eh, druga drugi. Izmenjavati se morajo informacije tako med sabo, kot tudi z Evropo. Organi pregona v držav članicah, tudi specializirane eh, agencije, delajo za isti cilj. Prizadevamo si za varnost naših državljanov in državljank. Razumeti moramo, da smo kolektivno vsi varnejši. grožnje, s katerimi se soočamo, so skupne. In tudi naši pristopi pri boju proti tem grožnjam morajo biti skupni. Ne gre za tekmovanje. Drug drugega krepimo, ko sodelujemo. Informacije se, ze, se že izmenjujejo na več ravneh, ampak potrebujemo več takšne izmenjave, ne pa manj. Naslednji teden bomo uradno začeli z delovanjem eh, Centra za boj proti terorizmu v Europolu. Ta je operativen od 1. januarja 2016 naprej. In ta center lahko postane eh, tisti glavni center vozlišče naših eh, operacij za boj proti terorizmu. Če ga seveda pravilno uporabljamo in če si bodo države članice izmenjavali informacije. Ta center uh, bo uspešen zgolj, če mu bomo pri tem vsi pomagali. Podpora, ki jo eh, Europol nudi eh, Franciji in Belgiji po napadih eh, v Parizu, je najboljši primer tega dela, ki ga lahko upravlja ta center. Preverjanje informacij, olajšanje izmenjave podatkov in operativna pomoč za nacionalne eh, sile na terenu. Spoštovani poslanci in poslanke, pred letom dni po napadih na Charlie Hebdo smo povdarili, da naš odgovor ne bo temeljil na strahu, da ne bomo sprejemali preuranjene odločitve. Komisija je predlagala več konkretnih ukrepov, ki so del celovitega pristopa. In na ta skupen način smo dosegli napredek. Ampak zadnji razvoj dogodkov nas opominja na to, da naše delo še ni končano. Sedaj je treba ukrepati. Sedaj je treba ukrepiti naše sodelovanje. Leto 2016 mora postati še en mejnik za Evropo. Boriti se moramo uh, proti terorizmu odločno in uh, brez strahu. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa prosim gospod Vocenberg, da spregovori za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Borimo se proti terorizmu, in za nas to pomeni, da bi se morali nekaj iz tega naučiti. Obstajajo fotografije teroristov, ki so izvedli teroristična dejanja. To je neke vrste reklama za terorizem, tega ne moremo sprejeti. Evropska unija ima pravila, določene vrednote in podpira demokracijo po preiskavah Europola naj bi bilo med 5 in 6 tisoč evropejcev bilo teroristov. Kako lahko to nadzorujemo? Kaj je Evropska unija storila na tem področju? Kaj je svet storil? Sprejeti je treba pomembne in obsežne korake. Ne sme nas biti strah, ampak kako bomo ta pojav imeli pod nadzorom? Obstajajo skupine, mreže in tudi cilji, Govorimo o človeških življenjih. Kaj pa mi počnemo? Zapiramo meje. Ne vem, ali je to res eh, razumna politika. Migraciji ne smemo mešati s terorizmom. Eno nima z drugim prav nič. Migranti prihajajo nenadzorovano v naše države in med njimi so prav gotovo lahko tudi teroristi. Evropski parlament in Evropska unija morata ta dva pojava spremljati, ampak ne mešati med seboj. Kolegice in kolegi, previdni moramo biti, pojav moramo nadzirati, tako na spletu, kot tudi druge, ampak države članice morajo sodelovati pri tem. Sodelovati moramo tudi s tretjimi državami. Terorizem ima posebne vidike Evropska unija pa mora odgovoriti in sicer z več demokracije. Najlepša hvala, modri karton smo dobili strani gospoda Jurka. Ga boste sprejeli? Prav, gospod Jurek, izvolite. Mikrofon, gospod Jurek. E, dziękuję zarówno w tym, co pani mówiła, jak i w tym. Najlepsza chwala. Tak, wy, jak tudi go w gospod Avramopoulos, ste povedali marsikaj resničnega. To so dobri komentarji. Ne smemo mešati uh, migracij in terorizma oziroma podpore terorizmu. Ampak, a ne vidite tega dejstva, da če uh, v Evropi vidimo na milijone muslimanov, če jih sprejmemo v Evropo, bo to ozadje za razvoj terorizma. Spoštovani kolega, oba pojava obstajata, ampak jih ne smemo povezovati. Vseeno pa potrebujemo nadzor na zunanih mejah. Tako deluje Evropska unija. Zato, da bomo lahko takšne pojave v prihodnosti odkrivali. Ljudje prihajajo v Evropo, mi pa moramo zunanje meje ustrezno nadzirati. imamo vrednote, ki jih moramo spoštovati. Hvala, gospod Sipel. Dve minuti. Hvala lepa. Teroristični napadi v preteklih mesecih v Evropi, pa tudi druge, niso namenjeni specifičnim ljudem. Ne cilj je širiti strah, s tem pa uničevati svobodo in demokracijo. Zato je jasno, Jasno se moramo boriti proti terorizmu in ščititi naše svobodne družbe. Kaj to pomeni? No, terorizem današnjega časa ni nacionalne narave. Zato moramo uporabiti evropske instrumente za preiskave in za izmenjavo informacij. Prav tako moramo bolje preprečevati. Zato moramo odpravljati propagando na internetu, brisati moramo nezakonite vsebine, prav tako moramo preprečiti financiranje terorizma, prav tako pa moramo poskusiti preprečiti radikalizacijo v Evropi z integracijo in z programi za izstop iz radikalizacije. Zaščititi moramo ljudi in države članice, spodbujamo, da zagotovi ustrezno opremo za policijske sile in za pravosodne organe ne smemo imeti delov, kjer ne bi bilo pravne države. Preiskave morajo biti učinkovite tako v analognem kot tudi v digitalnem svetu, potekati pa morajo ustrezno hitro. Učinkovita evropska akcija organov pregona mora biti koordinirana, zato da bomo lahko preganjali teroristične organe in tudi teroristična dejanja. Evropske institucije so že podale predloge. Prav tako moramo poskrbeti, da bodo postopki takšni, kot je treba. Torej, preprečevanje, zaščita in preganjanje. To so instrumenti pravne države, ki jih moramo uporabiti tako, kot je treba. Šele, če bomo to storili, bomo ohranili zaupanje v pravno državo in se borili proti terorizmu. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Džambatski za eno minuto. Brez sumnenja teroristično. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, jasno je, da so teroristične grožnje eden izmed največjih izzivov za Evropo in eh, evropske države. Nažalost smo podcenjevali teroristične organizacije, podcenjevali radikalizacijo večkulturnost ni uspela. In nažalost države članice še vedno nadaljujejo slabo politiko, kar se tiče držav, kot eh, so Turčija, Saudska Arabija, Katar, ki sponzorirajo turistične organizacije. Temu je treba narediti konec. Kar se tiče financiranja terorizma, držav, kakršna je Turčija, ne bi, smeli, ne bi smeli finančno podpirati, ampak bi jih morali sankcionirati. Sankcionirati je treba tudi države, kakršna je Saudska Arabija. Drugače bo terorizem postal vsak dan v Evropi. Najlepša hvala, gospod Ježek, za dve minuti. Najlepša hvala. Terorizem je grožnja za naše življenja, vrednote in način življenja obsega eh, marsikaj in zato zahteva evropski odgovor. Treba je sodelovati z našimi partnerji po celem svetu. Evropski odgovor na to asimetrično vojno se mora osredotočiti na naslednje točke. Financiranje terorizma, zunanja in notranja varnost in pa vzroki terorizma. Spremeniti moramo našo zakonodajo, tako da bomo lahko sledili finančnim sredstvom, ki služijo Eh, v podporo terorizmu. Ne smemo dovoliti takšnih napadov, kot je bil tisti v Parizu. Potrebujemo jasna pravila za pranje denarja eh, in za eh, druge finančne zadeve. Vse vire financiranja moramo odpraviti, začenši z nezakonito trgovino z naftom. Delovati moramo na vseh ravneh, na lokalni ravni, na evropski ravni in na državni ravni. Uh, ukrepi morajo biti učinkoviti, ampak ne eh, preobsežni. Sodelovanje med državami članicami, med organi pregona in drugimi eh, organi je ključnega pomena. Ne smemo ponavljati napak iz preteklosti. Obene moramo bolje eh, zaščititi in nadzirati naše zunanje meje. Pomembno je, da vse naše mejne in obaljne straže vedo, kdo vstopa in kdo izstopa iz Evropske unije. Zunanji mejni nadzor je bistvena pomena tudi za boj proti nezakoniti trgovini z orožjem. S tem lahko omejimo dostop do orožja za teroriste. Ampak čaka nas tudi dolgoročna naloga. Veliko radikaliziranih ljudi se je rodilo v Evropi in tu so tudi odrasli. Nekateri so postali tuji borci, nekateri so napadli lasne države strokovne eh, skupine na terenu morajo razviti integracijske eh, projekte, ki jih morajo na to izvajati lokalne oblasti. Hvala. Hvala, gospod Ježek. Gospa Zuber, za eno minuto. Brigada Snjupsint. Strateži... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska strategija za boj proti terorizmu omejuje posameznikove eh, svoboščine ni prave povezave med eh, svobodo in varnostjo. Vse skupaj eh, predstavlja militarističen pogled na svet in to zgolj razširja vojno in sovraštvo. Ti ukrepi, ki so bili sprijeti, eh, spodkopavajo svoboščine, ki jih imamo in to je del militarizacije mednarodnih odnosov. Gre za poseganje v druge države, gre za vojno in vse to vodi k xenofobiji, k rasizmu, v Evropi. Prihaja do groznih eh, napadov, kakršen je bil tisti v Parizu in drugot, ampak to zahteva politiko na osnovi miru, na osnovi spoštovanja mednarodnega prava. Ne smemo se umešavati v suverene države, še posebej na Bližnjem vzhodu. Zaradi tega je prišlo do uh, razširitve terorističnih skupin. Najlepša hvala, gospod Albrecht, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zelo sem vesel, ko slišim, da predsedstvo sprejema večino predlogov komisije. Zelo bi bil vesel, če bi bilo mogoče nekoliko hitreje iskati rešitve za terorizem kot v preteklosti, kajte države članice so bile tiste, ki so blokirale veliko ukrepov, zato da bi imeli skupne ukrepe na področju kazenskih postopkov, na področju sodelovanja za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Še posebej pa imamo v mislih tudi izmenjavo podatkov med institucijami ter organi v državah članicah ter Europolom. Zadeva še vedno ne deluje. Menjava informacij še vedno ne deluje, še posebej, ko govorimo o osumnjecih in o tveganih. To moramo okrepiti, ne pa da zbiramo ogromne količine podatkov, o posameznikih, ki sploh niso relevantne za preiskave. Ne, posvetiti se moramo hitri izmenjavi podatkov v zvezi s tistimi, ki so sumljivi in kjer se pojavljajo tveganja. To ni samo potrebno zaradi učinkovitosti, ampak tudi zato, ker smo še vedno v pravnih državah, ki so demokratične. Zato moramo demokratično postopati proti terorizmu, pred eh, nekaj dnevi je Strasbursko sodišče o človekovih pravicah to tudi ponovilo, ko je šlo za zadevo v zvezi z Mačarsko. Namreč ohraniti je treba demokratične načela, tudi ko gre za hrambo podatkov o posameznikih. To moramo okrepiti, ne pa, da še naprej širimo mreže za zbiranje podatkov. Hvala. Hvala lepa. Gospod Wolf. Minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod minister. Prvo pravilo katerekoli vlade je, da mora zaščititi svoje ljudi. Zaščita ljudi v Evropi pred terorizmom je nekaj, kar boste tudi vi razumeli kot resno vprašanje. Ampak najprej morate razumeti, kdo so vaši prijatelji in kdo so vaši sovražniki. Vedeti morate, kakšne so njihove vrednote in odkot prihajajo tukaj Evropska, Evropska unija ne izvaja ustreznih analiz. Razumeti morate problem, razumeti morate, odkot so in kaj počnu tukaj. Prvi del problema, gospod minister, je, da upravljate jezik, ki je neustrezen. Rekli ste, da večina migrantov beži pred terorizmom. No, to pač ni res. Večina migrantov je ekonomskih migrantov. Večina prosilcev za azil so tisti, ki bežijo pred terorizmom. To je prvi del problema, ki ga morate rešiti. Drugi del problema, ki ga morate razumeti, je naslednji. Odprte meje ste uvedli in to niste postavili pod vprašaj, zaradi tega ne veste, kdo prihaja in kaj se na mejah dogaja. Ženske v Kölnu, na švedskem in tudi druge, ki so trpele na Silvestrovo, bodo pač morali trpeti še naprej. To je vaš problem. Hvala. Wolf, Gospod Wolf, a boste sprejeli modri karton gospoda Jakovčiča? Modri karton našega kolega gospoda Jakovčiča smo dobili. Ga boste sprejeli? Izvolite. Hvala lepa, da ste sprejeli moje vprašanje.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 Veliko ste povedali in strinjam se z vami, ampak ali se strinjate, da je terorizem univerzalna grožnja? Terorizem je tudi v Evropi. Spomnite se, kaj se je zgodilo na Severnamirskem, v Nemčiji, v Italiji in tudi na Norveškem in v drugih državah v Evropi. To je evropski problem. Gre za evropski terorizem. Ne govorimo samo o terorizmu, ki prihaja v Evropo od zunaj. Terorizem je univerzalna grožnja. Mislim, da se moramo boriti proti vsem vrstam terorizma. Ali se strinjate? Gospod Jakočič, vaša angleščina je fantastična v primerjavi z mojim razumevanjem vašega jezika. Čestitam. No, prav imate. Terorizem je mednarodni problem. To škodi družinam po vsem svetu. Res je, imamo težave s posamezniki tukaj in to je pač domači terorizem. Vendar danes se spopadamo z IS in z to zlobno ideologijo, ki poskuša človeka obrniti proti človeku. Potrebujemo rešitev, ne evropsko rešitev, globalno rešitev. To je pot naprej in to je edini način, da se bomo proti njej borili. Hvala. Dona Majer, do minute. Gospa Majer, za dve minuti. Dank u voorzitter. Hvala lepa. Danes govorimo o povečani grožnji terorizma. Zdi se, da ste nekateri ogroženi oziroma presenečeni, da imamo probleme s terorizmom. To pa zato, ker še vedno nimate pravih podatkov. Zahod je pod napadom. Še vedno izvajate napačne analize. Vsi lahko vidimo, da se teroristi navdihujejo iz Korana. Mešajo se za begunci, vi pa to še vedno obravnavate kot histerična razmišljanja. Analiza je takšna, da vi še vedno verjamete v multikulturalizem. To dobro kaže, da zadev ne razumete. Islam želi zavladati svetu in Gre za še en problem, ki ga ne želimo poimenovati. Odprte meje so vodile do tega, da je Evropa ogrožena zaradi teroristov. Ne razumem, zakaj to še vedno počnemo, ne glede na vse napade, ki smo jim bili priča. 71 tisoč prosilcev za azil je prišlo v Grčijo v prvem mesecu letošnjega leta, med njimi so prav gotovo teroristi in nastavljavci bomb. Nemogoče je, da bi zagotovili popolno varnost. Napad bo prav gotovo prišel, zato je treba povečano teroristično grožnjo imati resno. Če želite zaščititi evropejce, je čas, da sprejmete dejstvo, da je edina rešitev ta, da se zaprejo meje in da pošljemo nazaj vse tiste prosilce za azil. Samo tako bomo ustavili islamizacijo Funtulis minuta. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Evropa je odkrila terorizem. Zlata Zora in drugi že več let delamo na tem in nas potem obsojajo. Pomislite pa na mlade, ki so bili v Bataklonu, ki so se pač samo želeli imeti lepo. Evropejci imajo sedaj terorizem na ulicah. Izgubili ste povezavo z realnostjo. Odprte meje, rasizem in tako naprej. Zdi se, da ne moramo storiti nič pametnega v boju proti terorizmu. Masovni mediji in terorizem so prisotni v Evropi. Evropa postaja vse bolj islamska. Ne smemo biti več tiho, še posebej v zvezi s tem, kar se je zgodilo ženskam in mladim dekletom. Večina, ki je v Evropi aktivna, so res teroristi. Kaj bi lahko storili proti temu? Vsako leto prihaja več ljudi. Hvala. Gospod Salini, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospod minister, gospod komisar. Hvala lepa za vaše besede in za vaša prizadevanja skupaj z evropskimi poslanci, torej poskušate rešiti težave, s katerimi se soočamo. Gledate daleč vnaprej in ta drama z teroristi je res grozljiva. Trenutno so novice precej zaskrbljujoče. Zato si kot Evropski parlament želimo povedati, da imamo politiko o podatkih PNR in poskušamo s tem zaščititi naš kontinent. Reči želimo, da bi radi videli, da bi šli v pravo smer, ampak ne vemo, ali je to dovolj veliko je pomankljivosti, veliko je šibkih točk in to je povezano tudi z vprašanjem priseljevanja. Strinjam se, da ni vzročno-posledične povezave med migracijami in terorizmom. Teh dveh pojavov ne smemo mešati, ne smemo jih povezovati, vendar prav tako ni prav, da zanikamo, da za ta dva pojava obstajajo morda isti razlogi. Običajno je tako, da so teroristi muslimanske ideologije. S tem, po mojem, ni nič narobe, če se to izpostavi. Koran ljudje zlorabljajo kot izgovor za nasilje. Ne smemo jim dopustiti, da bodo še naprej to počeli. Mislim, da bi morali še naprej poskušati pripeljati demokracijo v države, kjer demokracije še ni, kaj te. No, tega ne smemo. Hvala, gospa Fajon, dve minuti. Hvala, predsedujoči. Svet pretresajo novi in novi teroristični napadi. Ta teden je napad pretresel Pakistan, minuli vikend Burkino Faso. Leto 2015 si bomo tudi v Evropi žal zapomnili z grenkobo skrbi naraščajoč pojav terorizma mladi ljudje rojeni v evropi ki zaradi izključenosti iz družbe podležejo radikalizaciji. izzivi so izjemni. terorizem predstavlja nevarnost miru in svetovni ureditvi a še kako je pomembno da vsakič znova ločimo in poudarimo ne smemo povezovati beguncev s terorizmom. večina beguncev beži zaradi terorizma in vojn varnost ljudi je nujna a zgolj ukrepi za krepitev varnosti so obsojeni na neuspeh v kolikor ne bomo teh ustrezno pospremili s socialnimi politikami doma pa tudi zunaj evrope za preprečevanje radikalizacije. vzroke kriz moramo naslavljati pri njenih izvorih evropa nujno potrebuje tudi jasno strategijo kako ravnati s povratniki. izmenjava informacij da to je ključ dokler ta ne bo med državami delovala potem žal noben ukrep ne bo pomagal zato pa je ključna tudi izgradnja zaupanja. države članice morajo aktivneje sodelovati pri izmenjavi podatkov o kriminalu sledenju in financiranju tujih borcev terorističnih celic sledenju orožja in drugih grožnjah evropske varnosti preseneča me drža sveta ki ni pristal na obvezno izmenjavo podatkov o morebitnih teroristih v novi direktivi pnr kljub dejstvu da bi ta lahko preprečila marsikatero tragedijo. odločneje se moramo zoperstaviti radikalni islamistični propagandi na družbenih omrežjih opolnomočiti moramo starše in uveljaviti starševska dovoljenja za potovanja mladostnikov več glasu moramo dati žrtvam učinkoviteje odkrivati ter rehabilitirati v družbo problematične radikalizirane posameznike. boj proti terorizmu mora zajemati varnostne ukrepe ob polnem spoštovanju človekovih pravic modri karton gospoda Ružedovskega tam zgore. Okay. Yes. Okay. E, pani przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Fajon, kolikor vem, socialisti niso želeli pospešiti dela v zvezi z direktivo PNR. Danes pa vemo, da je komisija predlagila nov predlog direktive za boj proti terorizmu. Vi zastopate stranko oziroma skupino socialistov, zato me zanima naslednje. Ali bodo socialisti podprli direktivo komisije ali pa boste spet blokirali kot prej? Hvala. Spoštovani kolega, hvala za vaše vprašanje. V tem trenutku je pomembno predvsem povdariti, da je nujna izmenjava informacij, vendar pa nikakor ne smemo iti predaleč v smeri poseganja v lastno zasebnost.

83 je bilo primerov spolnih napadov. To so bili ljudje, ki so prišli v Nemčijo od zunaj. Ne moremo govoriti o terorizmu, če ne govorimo o migrantih. En napadalec v Parizu je prihajal iz Nemčije, tam je bil prosilec za azil. Veliko je ljudi, ki prihajajo iz Sirije in Iraka in so grožnja. Niče ne pravi, da so vsi ti teroristi, vendar teroristi med njimi zlorabljajo naše odprte meje in preveč jih je. Tisti, ki je odgovoren za odprte meje, odgovarja tudi za njihova dejanja. Gospod Zehofer v Nemčiji veliko govori. Stranka CDU piše zelo veliko pisem. Za njimi stoji gospa Merkel, naša kanclerka. Ona bo šla v zgodovino kot uničevalka Evrope, tudi če takoj odstopi. Hvala. Doamna Najlepša hvala. Gospa Pagazovon Turdua za eno minuto. Hvala lepa. Svet in komisija se strinjata glede seznama nalog, ki jih je treba upraviti s pričo rastoče grožnje terorizma. In to je dobro, zahvaljujem se vam, da ste bili tako doslednji. Ampak vseeno, tukaj obstajajo določene pomankljivosti. Jaz opažam dve glavni pomankljivosti. Po eni strani, um, za globalno grožnjo potrebujemo globalni odziv. Še vedno obstajajo države, ki ne sodelujejo na področju izman, izmenjave podatkov, na področju izmenjave obveščevalnih podatkov. In, um, čeprav bi to bilo enostavno organizirati. In pa gre tudi za drugi vidik preprečevanje. Imamo e, globalno krožnjo, nimamo pa jasnega protokola glede tako, kako ukrepati ob simptomih za takšna dejanja. Treba je se osredotočiti tudi na preprečevanje, če se želimo izogniti takšnim dogodkom v prihodnosti. E, bolje moramo sodelovati med seboj, torej dve glavni pomankljivosti, pomankanje sodelovanja med seboj in pa odsotnost preprečevanja. A spremete modri karton gospoda Zanja na, na vaši desni, na vaši desni tamle? Ja, veste šali. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa kolegica, govorili ste o dveh izzivih, sam pa vas eh, želim vprašati morda še o tretjem izzivu. Se morda ne bojite, da bi katera vlada preveč odreagirala, naprimer mađarska vlada. Mađarska vlada govori o uvedbi izrednih razmer. Kaj menite? Ali vlade vedno odziv, se vedno odzivajo tako, kot je treba? Bueno, me encanta que me haga esta pregunta. Všeč mi je, da ste zastavili to vprašanje. Eh, seveda, ena izmed grožen je ta, da vlade, ko se soočajo s teroristi, z fanatizmom, lahko tudi presežejo svoje pristojnosti. Seveda moramo ravnati na zakonit način, eh, ne smemo dopuščati nekaznovanosti, ampak. Seveda ob tem moramo spoštovati naše temeljne svoboščine in človekove pravice, kajti če tega ne bomo naredili, bomo izgubili boj proti terorizmu. Eh, imamo pravne države, ne smemo dopustiti nekaznovanosti, istočasno pa moramo spoštovati temeljne svoboščine in človekove pravice. Gospa Gonzalez, eno minuto. Hvala lepa. Boj proti terorizmu ne pomeni samo konflikta med obveševalnimi službami in pa temeljnimi svoboščinami. Uh, Eh, moramo omogočiti, ehm, eh, torej ko eh, sprejemamo varnostne ukrepe, s tem pravzaprav kršimo marsikdaj svobodo izražanja človekove pravice, predtem pa bi se morali osredotočiti na preprečevanje nezakonitih tokov financiranja terorizma, morali bi okrepiti demokrat, ehm, torej nuditi podporo za demokratizacijo držav na Bližnjem vzhodu in pa Eh, izboljšati naše obveščevalne službe. Prav tako moramo zaščititi begunce, ki, bo, ki, bežijo, proti, eh, ki bežijo pred tem terorizmom. Um, ponuditi jim moramo tudi socialne možnosti, možnosti zaposlovanja v skupnostih, kjer poiščejo zatočišče. Uh, lahko se proti uh, sedanji situaciji borimo samo s pomočjo socialnega vključevanja in pa izobraževanja voorzitter ik hoor de eurocommissaris spreken over. slišal sem komisarja ki govori o predlogu za to da bi se borili proti financiranju terorizma o tem smo že večkrat kaj slišali zanima pa me kakšen je pravi cilj če si pogledate napade v new yorku 11. septembra lahko vidimo, da ta napad ni bil posebej drag. Tudi napad v Bostonu je bil izveden po ceni, tako rekoč, in tudi v Parizu je bilo enako. Zanima me, kaj nameravate storiti. Prekiniti je treba financiranje IS v Siriji. Slišala sem, da bodo znižali plačila svojim borcem. Zanima me, kaj bomo storili, denarja ni veliko, kako boste temu denarju sledili. Če ga bo še manj, potem bo s tem še večji problem. Zanima me, ali bomo poskusili zapreti finančno pipico, zato da se teroristi ne bodo več mogli financirati, ker pa ti napadi niso dragi, ne vem, kaj boste s tem dosegli. Hvala. Arabic system of, change, of transferring the money. Um,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 Teroristična grožnja je okrepljena, ampak ne smemo plačevati visoke cene, eh, zniževati naše svobošine in pravice za to, da bi mm, povečali našo varnost. Gre za notranjo in zunanjo varnost. Države članice se morajo za to boriti. Seveda pa lahko Evropska unija k temu pomembno prispeva. Potrebujemo sklejeno izmenjevanje informacij, potrebujemo. Eh, tudi izmenjavo podatkov med obveščevalnimi službami. Eh, če tega ne bo, bomo priča dogodkom, eh, kot smo jim priča danes, ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah. Eh, uporabiti moramo orodja, ki so nam tukaj že na voljo, ne pa, da sprejemamo nove, nove ukrepe. Treba je izolirati te teroristične organizacije in ukiniti financiranje in tako naprej. Zato je potrebno samo nekaj več politične volje. Gospod Bujnano, Bonano za eh, eno minuto in 30 eh, sekund. Okay. Hvala predsedujoči. zahvaljujem se eh, komisarju in pa tudi eh, predsedujočemu svetu. Eh, no, jaz, ko govorim, se veliko krat zelo razjezim, ampak tako pač je. Več kot 750 poslancev nas je v Evropskem parlamentu, Ampak tukaj nas sedi mogoče 30, eh, več tukaj sedi uradnikov kot pa poslancev. Čeprav govorimo o tako pomembnem eh, problemu, to je sramotno, kaj ne rečemo našim voljivcem. Eh, ko se zgodijo teroristični napadi, točimo krokodilje solze. Eh, Pariz, London, eh, New York, eh, ko se zgodijo ti napadi, pa potem jamramo o islamskem terorizmu. To je sramotno. Kako se naj takšna Evropska unija bori proti terorizmu, kako naj obrani svoje ljudi? To je Evropa zombijev. Vi ste vsi zombiji. Tisti, ki. Eh, vodite Evropsko unijo, imate svoje telesne strežarje, ampak eh, naši državljani so tukaj ogroženi. Mi pravimo, da je za to kriv islam, potem damo eh, na milijone denarja Turčiji, govorimo o tem, da bo Turčija članica Evropske unije, pa je, Určija, pa je Turčija 90 odstotkov islamska. Uh, mi bi se morali končno zbuditi tukaj v Evropski uniji. Mr. Bonano. Gospod Bonano, dobili ste dve, eh, dva modra kartona. Ali sprejmete vprašanja? Da, najprej gospod Jakovčič. Potem pa gospa Pagaozondatua. In italijano, così mi capirà più facile. Hvala, da ste sprejeli moje vprašanje. Govoril bom italijansko, zato da me boste bolje razumeli. No, mislim, da je precej hinavsko, da se vi pojavite sedaj tukaj v plenarni dvorani. Čez nekaj trenutkov pa boste preprosto odšli. Jaz sem tukaj eh, vsak dan od začetka do konca, vi ste se sedaj tukaj pojavili za nekaj minut eh, in enako velja za predsednika vaše stranke, gospod Salvini, pride sem, pravi, tukaj ni nikogar, eh, potem pa samo odide in to je res hinavsko. A tutti quelli che applaudono,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 No, eh, nekateri sedaj tukaj ploskate, ampak pojdite in si oglejte moje podatke. Od 750 poslancev sem 16 na vrsti, ko gre za prisotnost na plenarnem zasedanju, za glasovanje in tako naprej. To dokazuje, da sem zelo resen poslanec, sem 16 po vrsti, sem tudi sindikalist, sem župan. Ne vem, kaj vi počnete od jutra do večera, ampak jaz vem, da sem zelo aktiven. Še eno vprašanje strani gospe Pagazaur Tundua. Gospod eh, Bonano, z vsem spoštovanjem, vem, če vi eh, veste, kaj to pomeni živeti pod grožnjo terorizma, ampak jaz to vem, mojega brata so ubili teroristi. Eh, zato ni treba, da sedaj tukaj kažemo s prstom drug na drugega. Moramo poskrbeti za to, da bomo sodelovali med seboj. Govorili ste o Evropi zombija. Jaz nisem zombi, jaz eh, vem, kako se teroristi radikalizirajo, kako delujejo. Uh, nima smisla, da se daj tukaj uh, žalite. Nima smisla, da bi tukaj sedelo 200 poslancev in govorilo neumnosti. Pomembno je to, da tisti, ki tukaj sedimo, povemo kaj pametnega in to vam govorim z vsem spoštovanjem. Bene, eh, Gospod Bonano. No, gospa kolegica, ehm, nisem kritiziral vas, jasno je, da tisti, ki sedijo tukaj, delajo, niste vi tisti, ki jih kritiziram. Ravno nasprotno, mene jezi to, da tisti, ki so na najvišjih položajih v Evropi, ne bodo nikoli žrtve terorističnih napadov, tudi njihovih žena ne bodo otipavali islamisti v Kölnu. Uh, o takšnih ljudeh govorim. E, tisti, ki tukaj ploskajo, pa najraje mm, se lotijo dela. Nima smisla, da tukaj sedite in ploskate in ničesar ne naredite. Not. Bomo nadaljevali, gospod Papadakis, za eno minuto. Hvala lepa. Eh, Muhadžedini, eh, Al-Kaida, islamska država, vsi so nastali zaradi Evropske unije, zaradi ZDA, zaradi NATO, zaradi um, monarhij v zalivu. Uh, pravzaprav gre samo za nekakšen izgovor za imperialistično posredovanje. Arabska pomlad, uh, to se je spremenilo v nekakšno hudo, mrzlo zimo. Uh, In sedaj z imperialističnim posredovanjem eh, samo spodbujamo pojave terorizma in zatiranja. Evropska unija se želi boriti proti radikalizaciji, ampak dejansko samo iščejo izgovore za trgovino z orožjem, omejujejo svoboščine, pravice, In to samo zato, da bi lahko s tem širili svoj barbarski kapitalizem. Pravzaprav je tako ali tako zapričakovati, da bo kmalo prišlo do ljudskih staj. Najlepša hvala, gospod Holmar, za dve minuti in pol. Gospod predsedujoči, najprej postopkovno vprašanje predsednika hiše bi naprosila, da če eh, poslanci žalijo, Eh, šefe vlad in držav in njihove žene, eh, potem pričakujem, da bodo poslancem izrekli opomin. To ni eh, v skladu z našim poslovnikom. In sedaj še nekaj o današnji temi. Terorizem je velika grožnja. No, sama sem bila, sama in moja družina je bila zelo dolgo, 20 let, žrtev terorističnih groženj. Vem, kako se žrtve počutijo. In ta terorizem ima uh, več obrazov. Uh, pravzaprav uh, je uperjen proti vsem tistim, ki uh, ne podpirajo islamske države, proti mladim ljudem, ki želijo se zabavati, ki hodijo na športne prireditve. Uh, Zato je treba jasno povedati, spoštovane države članice, izboljšati je treba zmanjavo podatkov. Eh, zakonske vrzeli, ki so nastale zaradi dobro mišljenega varstva osebnih podatkov, je treba odpraviti. Eh, treba je sprejeti oziroma vzpostaviti ustrezne podatkovne baze, tako da se teroristi ne bodo skrili med begunce. Eh, prav tako Um, um, ne smemo seveda ob tem zapirati meja. Če se recimo terorist ukrca na letalo, ne smemo prepovedati letov, ampak je treba izboljšati podatke o tem. Uh, Eh, treba je zagotoviti ustrezen kazenski pregon za izmenjavo podatkov, za vse evropske podatkovne baze. Vse države morajo vedeti, kdo je nevaren za to, da lahko ustrezno ukrepa, da lahko o tem poroča oblastem. Ob tem pa je seveda treba podpreti tudi policijo. Eh, policiji moramo zaupati, kajti oni se vsak dan borijo proti takšnim začincem, potrebujejo naše zaupanje naše podpore, ne pa stalne lekcije o tem, kaj vse so naredili na robe. Ker če, če si zunaj eh, v, prvem, v prvi bojni vrsti, eh, je veliko težje opravljati tvoje delo, kot pa eh, za nekoga, ki to vse skupaj opazuje oddaleč. Treba je končati delo v zvezi z osvežnjem varstva osebnih podatkov. Eh, in pa eh, zlasti pa je pomembno eh, se boriti proti financiranju terorizma. Boj proti terorizmu bo deloval samo, če bomo mu močno nasprotovali, sveda na način, ki je v skladu z pravno državo. A sprejmete modri karton gospoda Džambatskega? Okay, Gospod Džambatski. Gospod Džambatski. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovana kolegica, kaj menite o informacijah v medijih, to so informacije, ki so, prišli, ki so prišle strani nemške policije, Uh, izjavili so, da so morali prekrivati te zločine zaradi uh, Eh, izvora eh, zločin, prač, eh, nacionalnosti teh zločincev. Govorim seveda o tem, kaj se je zgodilo v Kölnu 31. decembra. Najprej, ehm, treba je tukaj razčistiti dejstva. Če je bila narodnost zločincev povezana z ukrepom, potem je seveda uh, um, tukaj treba ustrezno ukrepati. Ampak najprej je treba govoriti o zločinih, šele potem o narodnostih. Um, problem je v tem, da tukaj obstaja preveliko uh, omejitev preveliko regij, kot je recimo Molenbeek, kjer um, policijske sile preprosto ne želijo sploh eh, posredovati, tam ukrepati in s tem prihaja do takšnih pojavov, kot smo jim bili priča v zadnjih mesecih. Eh. Dobili ste še drugi modri karton strani gospoda Krasnodebskega. Ali spremete njegovo vprašanje? Mikrofon, prosim. bom zastavil vprašanje. Gospod poslanko bi vprašal naslednje. Kako ocenjujete dejstvo, da je bilo to, kar se je zgodilo v Kölnu, prekrito v medijih in to kar nekaj dni, eh, pravzaprav spohni bilo javne razprave o teh dogodkih? Gospod Džambacki je rekel, da je policiji bilo naročeno naj eh, zakriva informacije o tem. In nasplošno javnost ni bila obveščena o teh dogodkih. Kako lahko to povežemo za današnjo razpravo, za razpravo o terorizmu? Es hat Kritik daran gegeben, dass Uh, no, uh, kritizirana je bila neka radiotelevizijska hiša, ki je šele dva dni kasneje poročala o teh napadih. Druge mediji so o tem poročali že prej. Uh, skratka, v Nemčiji moramo imeti jasno in odkrito razpravo. Če bomo preventivno začeli ukrepati v problematičnih četrtih, potem tudi ne bo prišlo do takšnih dogodkov, kot se je zgodilo v Kölnu, kot so se zgodili v Kölnu zaradi našega neukrepanja eh, oziroma odsotnosti preventive prihaja do tega. Gospod Niedermüller. Hvala lepa. Po dogodkih v Parizu je Evropo strah zaradi pojavov terorizma. To je jasno, ampak ohraniti moramo trezno glavo. Spomniti se moramo na naše vrednote, na naše svoboščine. Ne smemo dopustiti, da bi populistične strani še naprej širile strah, nas ohujskale proti določenim skupnostim. Eh, ni, eh, torej teroristična grožnja ni tako huda, da bi upravičevala omejevanje naših osnovnih svoboščin. Eh, pogosto zaradi boja terorizma sprejemamo prekomerne ukrepe. Teroristi napadajo naš način življenja, našo svobodo. To je njihov cilj. Želijo uničiti ta prostor svobode in pravic, ki smo ga izgradili v zadnjih desetletjih. Mi smo mnenja, da je treba zaščititi svoboščine, osnovne pravice, demokracijo. Ne bomo prišli do pravega rezultata, če bomo masovno prisluškovali ljudem. Potrebujemo predvsem boljše sodelovanje, boljše izmenjavo uh, informacij in pa nek neko skupno evropsko obveščevalno službo. Eh, prav tako se moramo, si moramo prizadevati za to, da se druga ali tretja generacija priseljencev ne bo radikalizirala. Eh, s pomočjo izobraževanja, s pomočjo zaposlovanja, to so tisti pravi inštrumenti v boju proti terorizmu. Jasno je treba povedati, da integracija v družbo ne pomeni kulturne uh, Um, asimilacije, uh, vendar pa ni druge alternative integraciji. Samo na ta način bomo zaščitili Evropo. Dobili ste modri karton gospoda Jureka. Ga sprejmete? Gospod uh, Jurek, izvolite. E, kolego, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani kolega, ali menite, da Ali ne menite, da gre pri omenjevanju populizma, radikalizacije, to je pravzaprav sovražni govor, ki je naperjen proti državljanom, ki so demokratsko izrazili svojo voljo. Če bomo še naprej govorili takšen jezik, ne bomo uspeli vzpostaviti konstruktivnega dialoga o teh velikih krizah, s, katero, s katerim je danes soočena Evropa σα ανακοινώνω ότι δεν θα δέχομαι. Naj vas opozorim na to, da ne bom več sprejemal dveh modrih kartonov za enega poslanca. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam za to vprašanje. Današnja razprava jasno kaže na to, kdo govori o ogroževanju, o terorizmu, o preprečevanju in kdo govori, kdo je izkoristil to razpravo za to, da bi napadal um, islam, priseljence, begunce. Mislim, da tukaj v parlamentu ne potrebujemo takšnega diskurza. Tukaj treba se pogovoriti o problemih in o objektivnih dejstvih. Gospod Nikolson, za eno minuto. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči leto 2015 nas je spomnilo na resno grožnjo terorizma, tudi v Evropi. Tukaj moramo biti realistični. Evropa ima resen problem na mejah, zlasti na šengenskih mejah. In s tem problemom se je treba ukvarjati. Nikjer v Evropi več ni tako zelo varno, kot bi si to želeli. Eh, na Irskem imamo 40 eh, let izkušen za terorizmom in jasno želim povedati, da jaz tukaj nisem nikakršen zombi in uh, tisti, ki uh, izgovarjajo takšne besede, bi jih moralo biti sram. Uh, vedno znova pozabljamo na grožnjo terorizma, vse do naslednjega zločina uh, Eh, terorističnega napada. Tega ne smemo dopustiti. Predvsem pa menim, da v Evropi potrebujemo dobro izmenjavo informacij in pa sodelovanje. Eh, čezmejno sodelovanje, vse policijske sile morajo sodelovati med seboj, samo na ta način bomo se borili proti terorizmu. Hvala lepa, gospod Desernis. Najlepša hvala. Teroristična grožnja je globalna, svetovna znotraj in, znu, eh, in zunaj. Zato potrebujemo skupno voljo, sprejeti moramo ukrepe. Dovolj je bilo besed. Danes moramo ukrepati, ne jutri, ne po jutrišnjem, danes. In prva stvar je, da moramo, tako kot vse velike sile v svetu, nadzirati naše meje in to učinkovito. Drugič, zagotoviti moramo obvezno izmenjavo podatkov med državami članicami Evropske unije. Tretjič, Vzpostaviti moramo skupno obramno politiko Evropske unije, ker so te grožnje na vratih eh, Evrope, trkajo na naša vrata. Potrebujemo tudi ustrezno eh, zunanjo politiko, ustrezno strategijo, tako da bomo lahko rešili konflikte v Siriji, v Libiji naprimer. Ob koncu bi rada dejala še, da če lahko naredimo vse to, eh, skupaj bomo uspeli, če pa ne moremo delovati skupaj, potem mora vsaj nekaj držav sprejeti pobudo. Francija in Nemčija ponovno eh, iščeta vizijo na vdih, ki jo Evropska unija danes potrebuje. Hvala lepa, gospa Ernst, minuta in pol. Dank. Hvala lepa. V Pakistanu uporabljajo brezpilotna letala za boj proti terorizmu in eh, zaradi tega je umrlo že veliko civilistov. V neki vasi, kjer se je to zgodilo, smo se pogovorili z otroci in rekli so, da so veseli, kadar ni sonca, kadar uh, je, uh, so na nebu oblaki, kajti potem uh, jih ni strah. In uh, ob takšnih izjavah se moramo močno zamisliti, uh, naša sredstva za boj proti terorizmu pogosto niso protiteroristični ukrepi, ampak so to ukrepi zastraševanja in to je problem. Ehm, s tem ne boste prestrašili Daeša, najbogatejšo morilsko tolpo na svetu. Ehm, s takšnimi ukrepi strašite običajne ljudi, tudi otroke. Ne bomo napredovali v boju proti terorizmu, če um, se bomo borili s takšnimi sredstvi. Treba je preprosto izsušiti vire financiranja terorizma. To, je, to bi bil ustrezen preprečevalni ukrep in ne govorim samo o preprečevanju financiranja terorizma. Gre tudi za izvoz orožja iz Saudske Arabije, islamski uh, državi, potem Turčija raje bombardira PKK kot Daješ. Uh, eh, to se mora nehati. Um, prav tako ne smemo dovoliti, da bi prebivalstvo podpiralo islamsko državo, ker njih sicer nihče ne podpira. Uh, in pa še nekaj besed o omejevanju temeljih soboči in pravic. Uh, Eh, s tem bomo samo ošibili našo civilno družbo in to prav gotovo ni naš cilj. Hvala, James. Chairman, let... Hvala, gospod predsedujoči. Bodimo odkriti v zvezi s trenutno situacijo. Teroristična grožnja je državljanska vojna. Imamo posameznike, ki prihajajo iz Evropske unije, ki napadajo uh, ključne strukture za to, da bi ustvarili strah, unesli strah v družbo. Teroristi sedaj nadzorujejo eh, teritorij, iz katerega izvažajo to nasilno ideologijo, imajo dostop do milijonov dolarjev za to, da financirajo eh, svoje dejavnosti. Znotraj Evropske unije pa je njihov najboljši vir navdiha Schengen. Gibanje brez meja eh, omogoča izmenjavo orožja, eksplozivov, pa tudi ljudi. In za Schengenom stoji še eh, bančniški sistem, ki omogoča izmenjavo eh, finančnih sredstev in spodbuja terorizem. Sprejeti je treba ukrepe za to, da odpravimo eh, dostop do finančnih sredstev, zagotoviti je treba varnost znotraj Evropske unije mimo Schengena. Eh, ja, najlepša hvala gospod predsedujoči mislim da mora biti naš odgovor na teroristične napade uravnotežen odločen učinkovit preden sprejmemo nove zakonodajne akte se moramo vprašati če zakonodaja ki jo že imamo ni dovolj. Našega ministra za notranje zadeve sem vprašal o izmenjavi podatkov med državami in povedal mi je, da obstaja veliko težav. Agencija Frontex, na primer, včasih večkrat popiše istega migranta in mislim, da ne moremo preprosto eh, stati križem rok. Gre namreč za to, da se bojimo proti sovražnikom naših eh, krščanskih eh, judovskih korenin. Borimo se proti tistim, ki so proti liberalni demokraciji, proti Evropski uniji. Braniti moramo našo unijo, unijo vrednot, kljub temu, da je ta boj težak. In včasih eh, prevladajo kratkoročni politični eh, vidiki. Ampak ta boj proti terorizmu je pomemben in terorizem nikoli ne bo Eh, premagal svobodnih ljudi. Nikoli ne bodo zlomili naših vrednot, kar je dokazala že zgodovina. Ekstremistične politične sile, eh, politične sile v Evropi dobivajo podporo, finančno podporo Rusije, tudi na to ne smemo pozabiti in tudi iz tega vidika moramo biti odločni. Nismo prosili komisije, da bi preiskala ta vprašanja to preiskavo izvaja ameriški kongres in mislim, da bi morali tudi mi narediti isto. Nažalost je pač tako, da eh, glavni politični predstavniki Rusije ne eh, gledajo na Čečene in na ISIS kot na glavne eh, sovražnike. Glavni sovražnik je enotnost v Evropi. Gospa Revodalon Bonfoy. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Države članice ne morejo ukrepati same v boju proti terorizmu. Evropa mora zagotoviti koordinacijo in enotnost eh, nacionalnih politik. Gre za varnost Evropske unije. Socialisti in demokrati zahtevamo več Evrope v boju proti terorizmu. To pomeni sistematično izmenjavo podatkov med organi pregona, pravosodnimi organi in eh, drugimi z novim centrom za boj proti terorizmu mora Evropa postati vozlišče za ta boj. Napasti moramo tudi finančna sredstva, eh, s katerimi se napajajo teroristi. Izboljšati moramo izmenjavo podatkov, izboljšati eh, moramo eh, ukrepe v Evropi. Glede na to, kako razširjeno je novačenje mladih, moramo napasti korenine tega terorizma preprečevati moramo radikalizacijo. Evropa in države članice morajo eh, več sredstev uporabiti za preventivo, na lokalni ravni pa tudi na evropski ravni, v šolah, eh, na ulicah, v podjetjih pa tudi na spletu. Na nas je, da pokažemo, da naši mladi, vsi naši mladi imajo mesto v naši družbi. Graditi moramo na podlagi naših vrednot, spoštovanja in solidarnosti vse moramo sprejeti, tudi muslimansko skupnost, ki je del naše evropske družbe. Hvala. Ja, ena lepto, kiroš Krasnodebski. Ena minuta, gospod Krasnodebski. O, no, nasikonete to, o, Prosim vas. da modri karton pokažete še preden govornik konča svoj govor, sicer je ne vidimo. S kolegami, ki mu vidijo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se s tistimi, ki so dejali, da je terorizem grožnja za celotno Evropo. ISIS eh, trenutno podpira eh, vsak deseti prebivalec Združenega kraljestva in vsak šesti eh, v Franciji. Očitno eh, uživajo več podpore v arabskih državah kot v evropskih državah. Države, ki eh, pošiljajo največ tujih borcev, razen Albanije in Uzbekistana, je naprimer Belgija, kjer najdemo evropske institucije, pa tudi Francija, pa tudi Švica. In o tem je treba razmišljati. Glavni uh, cilj novačenja so mladi mladostniki, ki nimajo pravih vrednot, ki nimajo uh, pravih vrednot, ki so ljudje, ki prihajajo iz uh, družin migrantov, iz drugih generacij migrantov in ki nimajo pravega mesta v družbi. Enako velja za uh, tiste, ki uh, si želijo stabilnosti, želijo si neke morale, ki je eh, nimajo in zato je eh, verski fundamentalizem za njih eh, privlačen. Modri karton smo dobili, gospod Votmas, boste sprejeli ta modri karton? Gospod Votmans, izvolite. Wel, de wel, kolega. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorili ste o Belgiji in to je moja država. pravite, da so praktično vsi tuji borci eh, prišli iz eh, Belgije. To ni res. Seveda nekateri so prišli od to, ampak zanima me, kaj bi vi naredili za to, da rešite ta problem za celotno Evropo. To je namreč problem za celotno Evropo. Kaj bi vi naredili za to, da bi stopili na prste eh, tem ljudem in da bi preprečili, da uh, mladi odhajajo čez naše meje in uh, bijajo boj, ki ni njihov? Izvolite. S, s, No, prvo kot prvo bi analiziral problem. Imam predlog za vse vas. Pogosto ure in ure delamo v Evropskem parlamentu in nekaj kilometrov stran obstajajo deli mesta, zelo blizu Evropskega parlamenta, kjer se zbirajo ljudje, in eh, načrtujejo napade. Ne vem, morda bi lahko nekega dne pripravili ekskurzijo, obiskali te kraje in ugotovili, kaj se dogaja na terenu. Tako uh, bi si dejansko nalili čistega vina, ker je takšna realna slika osnova za diagnozo in osnova za iskanje rešitve. Hvala lepa. Gospod Krasnodebski, vaš. Uh predlog je sprožil odziv gospe Wortman. Dag Mechelen. No, vabim kolega, da se mi pridruži, da uh, obišče mojo občino Mehlen, ker imamo uh, liberalnega župana, ker vključujemo ljudi v družbo. Tako da se čutijo del družbe. Prosim vas, da. M, uh, Eh, obiščete Mehelen naslednji teden. Še kdo, ki želi, se nam lahko pridruži. Vse druge dejavnosti boste sami načrtovali. Dve minuti, gospod Gomeš. Najlepša hvala. Kako zaščititi naše državljane pred grožnjo terorizma, pred grožnjo organiziranega kriminala? To kar se dogaja sedaj, ni presenetljivo. In uh, boriti se moramo proti temu. Plačujemo ceno za pomankanje koordinacije v Iraku, v Libiji, v Palestini. Pomembno je, da napademo žepe teroristov. Uh, boriti se moramo proti trgovini z drogami, ljudmi, ljudmi uh, nafto. Tudi, ko gre za države, ki so uh, naše zaveznice, Saudska Arabija naprimer. Pomagati moramo beguncem tako, da bodo lahko preživeli te grožnje. Težave ne bomo rešili z zaprtjem meja in s tem, da bi se znebili Schengna. Tega barbarstva ne bo konec na tak način priča smo pomankanju zaupanja, nočemo izmenjavati uh, informacij, nočemo se skupaj boriti proti terorizmu. Nekaj moramo narediti za to, da se borimo proti novačenju ljudi, eh, proti neoliberalni politiki. Narediti moramo tudi nekaj v zvezi s tistimi, ki so se iz naših držav eh, odpravili v Sirijo in se pridružili ISIS-u priča smo valu ksenofobije zoper tiste, ki bežijo pred vojno. Potrebujemo politično voljo. To je bistvenega pomena. Potrebujemo skupne strateške interese. Živimo v svetu, ki zahteva takšno enotnost. Pravi odgovor je eh, celovit, koherenten odgovor in pristop k našim zunanjim politikam. To je evropska problematika in glavno orožje, ki ga potrebujemo, je Unija, Evropska unija. Hvala lepa, gospa Gomeš. Vprašanje za vas. Gospa Ulfskog, spremete vprašanje. Gospa Ulfskog, 30 sekund. Tak, Herr Tolman. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zanima me, kaj bi Ana Gomeš povedala uh, o tem, o čemer so govorili prejšnji govorniki. Nekdo je omenjal Švedsko, ker imamo veliko uh, mladih, ki so se pridružili uh, bojnim silam ISIS-a. Integracija, vključevanje in boljša porazdeljenost uh, Eh, beguncev bi lahko morda bila rešitev. Če bi vaša domovina sprejela več beguncev, bi morda imeli manj tovrstnih eh, pojavov. Hvala lepa. Odgovorite, prosim. No, moja država se je javila, da bo sprejela do 5000 beguncev v teh eh, naslednjih mesecih ampak beguncev ni, zato ker sistem ne deluje. Tisti pa, ki prihajajo, pa uživajo podporo za socialno vključenost. In dostop do trga dela je zelo pomemben. Eh, delati morajo. To je pomembno tudi v skladu s pravili v naši družbi. Socialna vključenost je bistvenega pomena. Vse te politike, neoliberalne politike, ki smo eh, jim priča, so privedle do socialne izključenosti, do diskriminacije. Skupnosti migrantov uh, so tiste, kjer eh, teroristi novačijo nove člane, tako da se na to borijo proti nam. Hvala lepa. Prosim vas, da Spoštujete čas za govor, gospod Tribezius. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Nemčiji se je število postopkov zaradi terorizma v zadnjih letih več kot potrujilo. Gre za postopke proti podpornikom IS. To so ljudje, ki so z nami prišli v valu beguncev. Naj vam podam primer. 7. januarja na obletnico napada v Charlie Hebdo so ubili v Parizu človeka, ki je z nožem napadal dva policista. Tarek Begašem je bil ta človek. Maročan je bil prej v Nemčiji. Sedem različnih identitet je imel, kot Sirijec, kot Gruzijec in kot Tunizijec je bil registriran v Nemčiji in v drugih evropskih državah je mm, storil več kaznjivih dejanj. Gre za socialne zlorabe, druge, kraja, poškodba telesa, rob in spolno nasilje. Njegov dom je bil označen in okrašen z simboli IS. Ne glede na to se je gibal prosto po Evropi. Moja država Nemčija je tisti faktor nevarnosti. Hvala. Hvala lepa. Minuta in pol. Gospod Weidenholzer. Teroristični napadi bodo vedno pogostejši, vedno nevarnejši in to ogroža naše temelje svobodne države in to seveda ogroža tudi Evropsko unijo. Boj proti teroristični grožnji je nujen in zelo pomemben, za, zasluži si našo pozornost. Vendar ta grožnja ima svoje ime, Daesh in IS. Boriti se moramo proti temu. Te razprave ne smemo zlorabljati za polemiko. Števili ljudje imajo vtis, da se veliko govori, nič pa počne. V parlamentu smo sklenili dva ukrepa, o katerih se veliko govori. En je poročilo o deradikalizaciji in drugi ukrep pa je EUPNR. Ne vem, ali bomo zaradi tega imeli več podatkov in da, ali bomo bolj očinkoviti, ampak to smo zdaj sklenili. Potrebujemo pa ukrepe, ki bodo prišli čim prej. Videti moramo, ali so podatki dobro organizirani in dobro predelani. Policisti morajo biti bolje izšolani in razmisliti moramo o tem, zakaj nacionalne tajne službe ne izmenjujejo informacij druga z drugo. Vem, da jih k temu ne boste mogli zavezati, gospod komisar, ampak morda bi lahko pripravili kakšno metodo, s pomočjo katere bi obveščevalne službe uvidele, da bi bilo dobro, če bi si izmenjavali informacije. To je tisto, kar bi bilo najpomembnejše za to, da bomo uspešni. Hvala. Hvala lepa. Gospod Lopes Aguilar. Gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Vemo, da je bilo leto 2005 um, leto z največjim številom uh, smrti zaradi terorizma, vse od napadov v Maridu. Ehm, no, um, Evropo svobode in svoboščin ne moremo žrtvovati v imenu varnosti. Ehm, Ostaniti moramo trezno glavo in ne smemo misliti, da so begunci, tujci avtomatično grožnja za varnost. Prav tako ne smemo dovoliti, da bi naš odgovor bil strah in panika. Uh, Eh, pravi ukrep je varstvo na mejah, spoštovanje Schengena in pa skupna eh, skupn, oziroma izmenjava podatkov obveščevalnih služb. Eh, potrebujemo Evropsko agencijo za policijske sile. Predsedujoči prekinja govornika. Problem je med diarminija. Kaj je diarminija, krivoš? No translation. No translation.

uh, in kot posledica tega džihadizem zahteva boj proti takšni socialni izključenosti. In uh, do socialne izključenosti je prišlo tudi zaradi ekstremnega varčevanja. To je povečalo razlike med uh, ljudmi v Evropi, povečalo je revščino in zaradi tega je prišlo do marginalizacije, do izključevanja. Številne evropejce je to uh, potisnilo v roke teroristom. Kjer je Aguilar, to lovo je higiena, lepto je kjer je Mamikins. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, pred nekaj desetletji so obstajali notranji konflikti v več eh, evropskih državah članicah, ampak ti časi so končani. Sedaj ni eh, več meja. Terorizem ni omejen z mejami. Bolj globalen in bolj radikalen je kot kadarkoli prej in uh, za razliko od Severne Irske in Španije, tukaj ne more biti mirne rešitve. Edini način eh, boja proti radikalizaciji, tudi proti aktivni propagandi eh, za članstvo v ISIS-u, je uh, prava vloga za vključevanje v družbo, boj proti uh, financiranju terorizma in uh, propaganda zoper novačenje. Boriti se moramo proti tistim, ki prispevajo k tem eh, terorističnim dejanjem. Saudski Arabiji se moramo posvetiti Turčiji in drugim. Naš prvi cilj je, da zagotovimo varnost naših državljanov, da jih ne pahnemo v še večjo nevarnost. Hvala. Hvala lepa. Zdaj smo zaključili z seznamom govornikov. Nadaljevali bomo z postopkom pritegnite pozornost predsedujočega. Šest jih bom sprejel. Gospod Bokovič, minuta, izvolite. Najprej moramo zelo jasno vedeti in povedati, kaj so ključni razlogi za razmah terorizma. Prvič, veliko mladih evropejcev je razočaranih brez prihodnosti. Nastajajo velika geta v evropskih metropolah, ki so prava gojišča terorističnih celic, od tam odhajajo mladi evropejci tako v islamsko državo kakor tudi izvajajo teroristične napade po evropi. odstranitev diktatorskih režimov v libiji iraku dogodki v siriji in afganistanu imajo za posledico nastanek teroristične islamske države velikega toka migrantov in beguncev ki so destabilizirali evropo. islamska država in tudi nekatere države financirajo terorizem in so najavile islamizacijo evrope in teroristične napade na evropo. terorizem nima meja zato morajo biti mora priti do popolne izmenjave podatkov in popolnega sodelovanja varnostnih služb in skupen boj proti terorizmu. odpraviti je potrebno vzroke za nastanek terorizma. pri ukrepanjih spoštovana komisija pa bodite sorazmerni in ne vznemirjajte poštenih evropejcev kot jih vznemirjate s sedanjo direktivo o orožju kjer ste se lotili predvsem tistih ki imajo legalno orožje pozabili pa na to da je trgovina <clears throat> nelegalna trgovina pravi izvor terorizma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 dignete modre cărtun prieten colegă concea gospa grăpini minută. Președinte, domnule comisar, în perioada de criză. Gospod predsedujoči, gospod komisar, v času eh, krize vidimo, če lahko neka družina, organizacija, unija odgovori na eh, težave, s katerimi se soočamo. In eh, to velja tudi za to situacijo. To mora biti prioriteta za svet in za komisijo. Boriti se je treba proti sovraštvu eh, zoper muslimane, ste dejali, gospod minister. Ampak razumeti je treba tudi dejstvo, da moramo muslimanom pojasniti, eh, kakšna je naša kultura, kako eh, tukaj živimo in kakšne so naše vrednote, če so to ljudje, ki bežijo pred konflikti. Eh, v tem vidim napako. Eh, od begunske krize naprej bi morali zagotoviti precej večjo raven komunikacije. Eh, svet in eh, komisija morata zagotoviti nek jasen načrt za eh, reševanje problema beguncev in ekonomskih migrantov. Ne moremo vsakemu državljanu prepustiti, da sam na lasten način tolmači to begunsko krizo. Komisija in svet morata Evropskemu parlamentu predstaviti koherenten načrt slaba solidarnost lahko uh, odpravi varnost. Hvala lepa, gospod Marija, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Boj proti terorizmu pomeni seveda, da preučimo, odkud terorizem prihaja. Mladi postajajo fundamentalisti, to je socialni problem. Evropske države, slasti Francija, od leta 2011 vojaško posredujejo v arabskem svetu. Vključevanje muslimanov v družbo je tudi nekaj, kar bi morali preučiti. Poriti se treba proti sovražnemu govoru načeloma pa bo to prineslo rezultat, da bomo imeli kulturna nasprotja. Upoštevati pa je treba tudi Severno Afriko. Hvala. Hvala lepa. Gospod Marinjo in Pinto, minuta. A. Izvolite. Tudi vi boste dobili besedo, ampak kasneje, brez skrbi. Ja, ja, brez skrbi, sem rekel, da boste vsi dobili besedo. Vsi boste dobili besedo. Obrigado, gospod Marino je Pinto. Kumes. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Boj proti terorizmu se začne z bojem proti rasizmu, ksenofobiji in drugim oblikam. Uh, fanatičnih prepričanj. Boriti se moramo za demokracijo, za vladino prava in za zaščito uh, osebnih svoboščin. Boriti se moramo za svobodo gibanja vseh uh, evropskih državljanov. To je Evropa, v katero verjamem, za katero sem se boril, kot je dejal George Steiner, je to eh, Evropa, ki je uh, hči helenizma, pa tudi hči uh, Jeruzalema in. Uh, treh velikih eh, religij. To je kulturna Evropa, ki temelji na judovstvu, krščanstvu in eh, islamu. Islamizem eh, je tisti, ki napada številne lastne državljane, napada tudi jude. Terorizem želi razdeliti, preganjati in dokončno pregnati uh, tudi muslimane. Boj proti radikalizaciji, gospod komisar, je bistvenega pomena, povezanje z bojem proti uh, nestrpnosti, ki se širi po Evropi. Hvala lepa. Gospod Čambaski je zastavil vprašanje. Gospod Čambacki, v zvezi s to temo ste že govorili. Gospod Čambaski, Nadenite si slušalke, lepo prosim, zato da boste vedeli, kaj govorim. Rekel sem, da ste že sodelovali v tej razpravi, zdaj smo pri postopku prireknite pozornost predsedojočega, zato ni primerno, da zdaj dobite še enkrat besedo v postopku modrega kartona. Besedo bodo zdaj dobili tisti, ki zaenkrat še niso govorili. Lepo prosim, da to razumete in da ne ostrajate pri svoji zahtevi. Gospa Tomašič, izvolite. Hvala lepa. 2015. <clears throat> Najlepša hvala. Leto 2015 je bilo polno terorističnih napadov, ki so jih eh, izvajale eh, islamska država in eh, drugi. Po zadnjih informacijah leto 2016 ne bo eh, nič eh, boljše, nič eh, mirnejše. Ne smemo reagirati panično, ampak biti moramo razumni. Evropa mora ukrepiti varnostne ukrepe in tako zaščititi državljane. Naše varnostne sile pa morajo imeti uh, dovolj pristojnosti, da ustrezno postopajo v zvezi s tistimi, ki širijo terorizem in ekstremizem na naših uh, tleh omogočiti moramo obveščevalnim službam in eh, organom pregona, da sodelujejo, da se koordinirajo. Ampak eh, nadnacionalni organi ne smejo preprečevati njihovega eh, sodelovanja. Biti moramo hitri, učinkoviti, gre za varnost naših državljanov. Pričakujem, da bosta svet in komisija odločala na tej podlagi. Hvala. Hvala lepa. Ne na zadnje, pa gospod Farija, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Napadi v Burkini Faso in v Turčiji ter napadi v letu 2015 kažejo na to, da je teroristična grožnja eh, čezmejna napadajo vse nas in v boju proti terorizmu Evropska unija ne sme okrepiti zgolj vojaškega in varnostnega sodelovanja. Boriti se mora tudi proti radikalizaciji, boriti se mora proti virom uh, financiranja za teroriste zagotoviti mora zdravstveno oskrbo tistim, ki se borijo za našo civilizacijo in naše vrednote. Kolegi in kolegice, eh, žalostno je, da eh, pešmerge potrebujejo bolnišnično oskrbo eh, v Evropi, ampak da morajo plačati za to oskrbo, ki so jo prejeli. Zato, ker Evropska unija noče pomagati. Še enkrat vas pozivam, da ne žrtvujemo človekovih pravic v boju proti terorizmu. Begunci so kolateralna škoda terorizma in ne smejo uh, trpeti zaradi tega. Hvala lepa, gospod Farija. S tem je seznam govornikov v okviru postopka pretegnite pozornost predsedujočega konec. Besedo dobi gospod Avramopolos v imenu komisije. Z mikrofonom, prosim. Hvala. Zdaj sem dobil priložnost, da se spomnim svojega maternega jezika, ampak govoril bom vse eno v angleščini. Hvala poslancem za razpravo. Razpravo sem tesno spremljal, kakor veste, že od začetka se vam želim zahvaliti za podporo našim prizadevanjem za boj proti terorizmu. To je tema, ki se dotika vsakega. Prepričan sem, da imamo v tej dvorani vsi isto zavest, da se je treba boriti proti terorizmu. Gospa Sargentini, odgovoril bom na vaše vprašanje, ki je zelo pomembno, čeprav sem bil na začetku jasen v zvezi s tem. Teroristični napadi, tudi tisti, ki jih ne organizirajo širše mreže, nekaj stanejo. Stane oprema, stane logistika, stanejo postopki za ponarejanje dokumentov in zagotavljam vam, da bomo temu denarju sledili, zato da bomo podpirali preprečevanje in preiskovanje terorističnih dejanj. Kmalo se bomo vrnili k vam, zato da bi o tem govorili še naprej. Mislim, da mi ni treba še enkrat dokazovati, da smo zavezani boju proti terorizmu. To sem že večkrat ponovil, prav tako mislim, da je jasno, da vsi skrbimo za varnost državljanov. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da smo dosegli veliko napredka za to, da bi zagotovili uspeh Evropske agende za varnost. Še vedno pa nismo prišli do želenega rezultata. Teroristična grožnja je še vedno prisotna je otipljiva, zato potrebujemo ukrepe, s katerimi bi lahko dosegli napredek na vseh ravnih družbe. Drug drugega potrebujemo, zato da dosežemo rezultate. To velja za institucije EU, za vlade držav članic, pa tudi za oblasti na lokalni ravni. To velja za organe pregona, za obveščevalne službe pa tudi za civilno družbo. Vrniti se želim k temu, kar sem povedal na začetku. Države članice si morajo bolj zaupati. Izmenjavati si morajo več informacij med seboj, pa tudi v Evropi in z Evropo. Povedati vam moram, da nisem zadovoljen stopnjo sodelovanja do sedaj. Ampak države članice najboljše informacije obdržijo zase. Zdaj je čas, da dosežemo napredek. Dela še ni konec. Komisija bo okrepila svoja prizadevanja na tem področju v letu 2016. Konkretni ukrepi so v pripravi še posebej, kar zadeva financiranje terorističnih dejavnosti. Računam na vašo podporo pri teh prizadevanjih. Doseči moramo napredek in to hitro in učinkovito. Potrebujemo evropske rešitve za evropski problem terorizma. Najlepša hvala za vašo pozornost in še enkrat hvala, da podpirate naše prizadevanja. Gre, Petrope. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa v imenu sveta, gospod predstavnik eh, Könders. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala evropskim poslancem za zelo zanimivo razpravo o terorizmu. Predlagam, da začnemo tako, da si priznamo, da je terorizem kot hidra. Zato bomo potrebovali več ukrepov, da se borimo proti terorizmu. Razumem tudi, da obstaja več vrst čustev v zvezi s tem vprašanjem. Spomniti se moramo na žrtve, na njihove družine in na otroke. To je treba imati zelo resno. In v njihovo čast vam želim zagotoviti, da bo svet storil vse za to, da bi bolje sodelovali Potrebujemo pa več prizadevanj, zato da bodo naše politične agende skladne. Skupaj se moramo boriti proti terorizmu. Vedeti moramo, da gre za terorizem, ki ima več zapletenih elementov. Govoriti moramo o zaupanju med državami, o izmenjavi podatkov, o boju proti islamski državi, o sodelovanju obveščevalnih služb in tako naprej. Vse to moramo združiti če ne bomo tega dosegli, ne bomo dosegli napredka. To sem vam želel povedati. In še nekaj. Slišal sem besedo politične elite. Gospod Bonano je to omenjal. Tukaj sem v imenu sveta, ne v imenu nizozemske vlade. Svet pa seveda sestavljajo vlade različnih političnih barov. Tudi vi verjetno zaslužite 100 tisoč evrov ali še več, ne vem. Tako pač je denar se služi, če ste videl politične elite, potem sem to tudi jaz. Mislim, da nihče od nas nima pravice, da bolj govori v imenu ljudi kot nekdo drug. Morda se ne strinjava, ampak te razprave ne bova imela na osnovi poenostavitev. Tega si ne smemo dovoliti. Vprašanje terorizma je mnogo preveč zapleteno. Še nekaj želim povedati. Če bomo razmišljali z trezno glavo, potem bomo dosegli napredek. Če pa bomo delali na osnovi delitev, bomo v bistvu speljali vodo na mlin teroristom. Razdelili nas bodo in terorizem je strategija, ki želi nudihniti strah o ljudi. In eh, če se bomo politiki spustili po tej poti, ne bomo dosegli rezultata. Razmišljati moramo trezno in res je, govoriti moramo o preventivi, o preventivi represiji in o sodelovanju. Boriti se moramo proti islamski državi. Komisar je to povedal že na začetku in strinjam se s njim, namreč svet počne prav to. Pred desetimi dnevi je bila konferenca na nizozemskem. Govorili smo o koaliciji za boj proti IS in o globalni koaliciji proti terorističnim bojevnikom. Zakaj gre? Gre za to, da moramo združiti zaupanje, izmenjavo informacij in ustavljanje teroristov. Izmenjava informacij mora potekati. Zakaj se to ne dogaja? Zakaj bi se to moralo dogajati več? To moramo preučiti. Svet se z vami strinja. Vendar izmenjava podatkov mora steči. To pa pomeni sodelovanje med organi pregona. Zato potrebujemo informacije potrebujemo tudi civilno družbo. Gre za delovne metode, ki jih je treba izboljšati in ukrepiti. Odpornost je tisto, kar krasi naše družbe. Odpornost in prepričanje v pravilnost naših vrednot. Tako se bomo borili proti terorizmu. Mislim pa, da bomo na osnovi tega lahko pripravili tudi konkretne odgovore. Konec koncev je vse odvisno od izvajanja, s tem se strinjam. Razprave so nekaj, vendar izvajanje je tisto, kar šteje. Svet dela v različnih sestavih, zato da bi okrepili sodelovanje. Povedati želim, da je zelo pomembno, da smo dosegli dogovor med parlamentom in svetom decembra o PNR. Kot večina poslancev v odboru Libe je tudi svet prepričan, da bo EU PNR prispeval k odkrivanju terorističnih osumljencev. Evropska unija je že sprejela nekaj ukrepov za izmenjavo podatkov med organi pregona, obdelava in prenos podatkov PNR pa bo to samo dopolnilo. Organizirani kriminal in terorizem vključuje boj oziroma potovanje čez meje, tudi zunaj Evropske unije. Podatki PNR bodo organom pregona omogočili, da bodo identificirali posameznike, ki prej niso bili osumljeni sodelovanje v organiziranem kriminalu. Gospa Holmeier je to omenila, namreč povezavo med sporozumom o direktivi PNR in o direktivi o varstvu podatkov. Vem, da obstajajo pomisliki, s tem se strinjam, tudi gospod Šulc je to omenil, mi pa smo na to odgovorili. Naši dve instituciji se strinjata, da je ključnega pomena, da se ta zakonodaja sprejme čim prej in da se začne izvajati čim prej. Svet je že sprejel ukrepe, ki so potrebni in to bomo počeli še naprej. Poskrbeli bomo, da bodo dosjeji sprejeti s potrebno skrbnostjo, poskrbeli pa bomo tudi za jezikovno in pravno revizijo, zato da bo besedilo čim bolj jasno, konsistentno in tudi pravno na dobri osnovi. Pripričan sem tudi, da bodo naše institucije še naprej sodelovale, poskrbeti pa želim, da ne bo prišlo do zamud pri sklepanju teh pomembnih dosjejev. Dosegli smo torej dogovor pri obeh dosejih, to je PNR in varstvo podatkov in povem vam, da se zavezam ne bomo odpovedali. Povedal sem tudi, da potrebujemo sodelovanje, obvezujoče ali neobvezujoče, ne vem, to zdaj ni tako pomembno. Delamo o, na osnovi člena 4.2 TFEU. Vsaka država članica ima svojo odgovornost, zato ni pravne podlage za obveščevalno agencijo EU. To pa seveda ne pomeni, da ne bi imeli tega elementa zaupanja, deljenja informacij in preprečevanja terorističnih dejanj. Nekateri ste zaskrbljeni, govorite o ravnotežju. Nekdo, ki želi imeti preprosto agento med zatiranjem in zasebnostjo, nekdo, ki misli, da je vse odvisno od Korana in da to ni povezano z fundamentalističnimi tem, dencami v islamu. V redu, lahko si pač mislite, kar si želite, ampak svet razume, da je problem kompleksen. Mi resno jemljemo vprašanje pravne države in tudi naših urednot, kajti prav to je napadeno. Namreč to moramo zaščititi, zato neprestano nadaljujemo z delom na tem vprašanju. In to seveda tudi pomeni preprečevanje. To ni mehka politika, to je trdna politika. Poskrbeti moramo, da ljudje ne bodo radikalizirani in to je povezano tudi z gospodarskimi priložnostmi in diskriminacijo. To ni obramba, ampak vedeti je treba, da če želimo biti učinkoviti, moramo preučiti radikalizacijo in deradikalizacijo. Zapiranje meja ni odgovor na to Nekdo je rekel, da potrebujemo meje, ki bodo zaprte, po drugi strani pa moramo več sodelovati na mednarodni ravni. Treba se odločiti za eno ali drugo. Mi sodelujemo z državami, ki se zavedajo problema, okrepiti moramo sodelovanje tudi na področju obveščevalnih služb. To velja tudi za severnoafriške države in drugod. Časovnica za naše sodelovanje je pomembna, zato imamo redne razprave in mi smo izvršna veja, zato je zelo pomembno, da smo pod nadzorom nacionalnih parlamentov, pa tudi vas, soočamo se s sovražnikom, ki ima veliko možnosti, da se giblje. To nima veze z mejami, takšne so pač naše družbe. Zato moramo okrepiti prizadevanja, povečati moramo zaupanje poskrbeti pa moramo, da bomo učinkoviti v boju proti terorizmu. Hvala. Hvala lepa, s tem je razprave konec. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor za razpravo začete pogajanj o sporozumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo. Gospod Lange, pet minut, izvolite. Ja, dankeschön, Herr Präsident. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, gospod komisar,